let. Zdaj pa prehajamo na poročilo Marinesku o letnem poročilu Evropske investicijske banke. Z nami je tudi predsednik EIB, gospod Hojer. Najprej pa dobi besedo poročevalec, gospod Marinesku. Izvolite. Ja,